Torej, prosim, da zasedete svoje mesta in prosim za malo tišine, da lahko začnemo. Hvala. Dobrodošli vsi skupaj. Lep pozdrav, kot rečeno, ob 15. nadaljujemo. z najpomembnejšo točko dnevnega reda in sicer gre za izmenjavo mnen s komisarjem Julianom Kingom, pristojnim za varnostno unijo. To je zadeva, ki nam je zelo blizu, tako da z veseljem prisrčno pozdravljamo komisarja Kinga na ta zelo vroč dan v Bruslu. Kot veste, Eh, smo tudi v prejšnjem mandatu imeli redne izmenjave mnen s komisarjem Kingom. To je torej neke vrste tradicija, ki smo jo imeli in zelo pomembno je, da s tem nadaljujemo ob začetku novega zakonodajnega mandata, tako da smo si želeli uh, čim prej na dnevni red uvrstiti ponovno izmenjavo mnen, glede na to, da je varnost ključna tema ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za naše državljane, kajti konec koncev gre za eh, pravico, ki je enakopravna pravici do svobode. Komisija je ravno kar predstavila svoje 19. poročilo o napredku k učinkoviti varnostni uniji, tako da se že veselimo predstavitve tega zelo pomembnega poročila. ki nam bo podalo bilanco dosjejev, ki se navezujejo na teroristične vsebine na spletu, notranjo varnostno strategijo ki je bila predmet razprave na svetu notranjih ministrov v Helsinkih prejšnji teden. Potem je tu še interoperabilnost. O tem smo imeli poglobljene razprave in oblikovali mandat za pogajanja. Sicer pa gre na splošno predvsem za uporabo in izvajanje obstoječih orodij in pravnih instrumentov, ki smo jih doslej sprejeli. Izvajanje je seveda na področju varnosti ključnega pomena. Začenja se nov zakonodajni mandat in zdaj gre predvsem za to, da zagotovimo, da dejansko uporabljamo vsa orodja, ki smo jih vzpostavili. Zato pozdravljamo komisarja Kinga in se že veselimo vprašanj in odgovorov po njegovi predstavitvi. V prvem krogu izmenjave mnen bodo dobili besedo koordinatorji, potem v drugem krogu pa še preostali člani in članice. Torej ne pozabite najprej koordinatorji. Še prej pa gospod King imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvič lahko rečem, da se tudi v tem mandatu veselim sodelovanja z vami. Uh, vesel sem, da sem zopet v Libe, nova podoba, nekaj eh, poznanih obrazov, nekaj novih obrazov, obrazi, s katerimi sem že sodeloval v preteklosti, pa tudi marsikdo, ki ga sploh še ne poznam. Sem Julian King in se ukvarjam z vzpostavitvijo Varnostne unije. Ampak preden spregovorim o poročilu o napredku Varnostne unije, bom naredil korak nazaj in. Uh, malce pojasnil, kaj sem poskušal doseči v zadnjih letih. Opravičujem se seveda tistim, ki ste morda kaj od tega že slišali, ampak mislim, da je prav, da najprej vzpostavimo kontekst, potem v nadaljevanju pa bom seveda z veseljem tudi odgovarjal na vprašanje glede relevantnih tematik. Na, no, dejstvo je, da se Evropa sooča s celo vrsto najrazličnejših grožen in izzivov te segajo od terorizma in v, na tem položaju sem začel eh, delati leta 2016, ko smo se soočali z valom terorističnih napadov, ki so se dogajali v naših državah v letih 2015-2016. Potem je tu cel nabor kibernetskih grožen, lažne informacije, vmešavanje v politično življenje, obstoječe. Tu so različne oblike hibridnih grožen in pa nov izziv, namreč izziv zagotavljanja varnosti naše kritične digitalne infrastrukture. Pri vseh teh osrednjih varnostnih vprašanjih imajo pristojni organi držav članic ključno vlogo, ko gre za zagotavljanje varnosti njihovih državljanov. Vendar pa pri vseh teh vprašanjih smo močnejši, če se jih lotevamo in jih poskušamo obvladovati v sodelovanju. To velja na mednarodni ravni in vsekakor velja tudi na ravni Evrope. Torej, kar zadeva komisijo, si prizadevamo izboljšati svojo organizacijo eh, pri tem, ko eh, pomagamo in podpiramo države članice pri zagotavljanju varnosti sistemov. Tu počnemo z vrsto političnih orudi, tu so tudi naše agencije, ki delujejo na področju varnosti, nekatere dobro poznate, naprimer Europol, druge so malo manj poznane, ampak vendarle mislim, da bodo kmalo postale bolj prepoznavne, naprimer Agencija za kibernetsko varnost. Potem so tu različne oblike financiranja, vključno s specifičnim financiranjem za posamezne varnostne cilje. Potem pa je tu še cela vrsta različnih omrežij in mrež, ki so nekatere dobro organizirane, nekatere neformalne. Kadar pa je to potrebno in sorozmerno, pa sodelujemo tudi z vami pri oblikovanju zakonodaje. In cela vrsta zakonodajnih aktov je bila sprejeta v nedavnem obdobju. Začeli smo torej, kot sem povedal, Eh, z um, terorizmom. Takrat smo se na to osredotočali v času po grozljivih terorističnih napadih in s tem smo dobili uh, velik zagon pri tem delu in smo si res prizadevali, da bi vzpostavili varnostno unijo po celotni Evropski uniji. Takrat smo oblikovali vrsto pobud, uh, da bi nekako zaprli prostor, v katerem delujejo teroristi ali drugi, eh, ki nas ogrožajo. Želeli smo okrepiti našo odpornost na napade, obvladovanje napadov, kadar pride do najhujšega. Eh, lotili smo se radikalizacije in eh, nasilnemu, nasilnega ekstremizma. Naj gre, od, naj gre za džihadiste ali za militantno skrajno desnico. Radikalizacija seveda poteka na terenu v naših skupnosti, eh, v vedno večji meri pa se odvija tudi na spletu preko socialnih medijev in drugih platform. Z vašo podporo smo sprejeli ukrepe, zaradi katerih teroristi teže potujejo, dostopajo do financiranja in orožja ter eksplozivov. Uh, Z vrsto ukrepov smo okrepili varnost na naših zunanjih mejah. Okrepili smo agencije, ki imajo najpomembnejšo vlogo v boju proti terorizmu zlasti Europol. Zagotovili smo specifično financiranje za pomoč eh, mestom in lokalnim skupnostim za boljšo zaščito javnih prostorov, eh, ne da bi ti postali manj dostopni in odprti. Okrepili smo kolektivno odpornost s tem, ko smo okrepili eh, naše informacijske sisteme na področju pregona. Tu gre za informacijske sisteme in tudi tisto, kar zelo dobro poznate, tiste, ki ste bili tu v prejšnjem mandatu, namreč gre za naš predlog o interoperabilnosti, po zaslugi katerega bi bilo te sisteme laže uporabljati za tiste, ki so povlaščeni za dostopanje do teh informacij in ki delajo v prvi eh, vojni črti. Torej, eh, to so predvsem eh, policisti in meni policisti. Preventiva je vedno boljša od kurative, zato smo se osredotočili na preprečevanje radikalizacije na spletu in na terenu. Eh, podprli smo različne projekte, ki se borijo proti radikalizaciji, sodelovali smo s civilno družbo, eh, s številnimi akterji v skupnostih, eh, z mrežo, ki jo verjetno poznate, mrežo za ozaveščanje o radikalizaciji. Na spletu pa smo predlagali ukrepe za boj proti nezakonitim terorističnim vsebinam na spletu. Kaj več o tem čez nekaj trenutkov. Zaradi vedno večje ozaveščenosti o tem, za, eh, za kakšno dimenzijo grožen gre pri kibernetskih grožnjah, smo se lotili tudi tega. Najprej smo se lotili klasičnih kibernetskih grožen, to so eh, tiste, ki ogrožajo naše sisteme eh, in naše podatke, torej hekerje, vzpostavili smo novo strategijo kibernetske varnosti, da bi eh, povečali odpornost in spodbujali sodelovanje med državami članicami zlasti na področju obrambe. Eh, sprejeli smo nabor orodij eh, diplomatske narave v boju proti kibernetski varnosti, sprejeli smo ukrepe za preprečevanje eh, naprimer boljši dostop do elektronskih dokazov za eh, organe pregona. V nadaljevanju pa smo se osredotočili na grožne, ki jih omogoča splet. Eh, zlasti gre tu za lažne in zavajajoče informacije, predvsem v političnem kontekstu in zlasti v času predvoljenih kampanj, tudi evropske predvoljene kampanje. Sodelovali smo s parlamentom, državami članicami, civilno družbo in predvsem tudi zasebnim sektorjem, zato da smo vzpostavili vrsto ukrepov proti tovrstnim dejavnostim že pred evropskimi volitvami. Tako smo vzpostavili eh, volilno varnostno mrežo in sistem hitrega opozarjanja, eh, v katerem so bile vključene vse države članice. Eh, in to, kar, se, kar je bila na mednarodni ravni novost. Eh, dogovorili smo se z veliko platformo socialnih medijev o, novi, eh, o novem kodeksu ravnanja v zvezi z lažnimi informacijami. Gre za prosto voljni dogovor, katerega namen je povečati preglednost in ozaveščenost o o tem, odkud prihajajo različne politične informacije. No, v času predvoljene kampanje ni bilo kakih spektakularnih napadov, ni bilo kakega uhajanja podatkov, kot smo mu bili priča v Washingtonu tudi ni bilo kakih napadov na uh, predstavnike kampanj, kot se je zgodilo v Franciji v času Makronove kampanje. Ampak to ne pomeni, da v času evropske predvoljene kampanje ni bilo nobenih lažnih uh, informacij. Žal jih je bilo kar precej veliko poročil, smo dobili strani nacionalnih organov in civilne družbe o različnih lažnih in zavajajočih informacijah. Predvsem so se pojavljali tako imenovani boti, to so mehanični računi in lažni računi. Ne vem, kakšno je vaše mnenje, ampak meni se zdi, da tega ne bi smeli kar sprejeti kot nekaj, kar je normalno v naših političnih dejavnostih, zato moramo nadaljevati s svojim delom. Poleg tega pa se ukvarjamo tudi s tem, kako eh, rešiti eh, Eh, področje, ki je zelo občutljivo za naše gospodarstvo in tudi za našo družbo. In sicer gre za to, kako bolje zavarovati našo kritično digitalno infrastrukturo. To so nekako eh, vodovodne cevi našega eh, digitalnega življenja. Eh, tu se osredotočamo seveda predvsem na 5G, ampak ne samo na 5G. Obstaja tudi vrsta drugih tehnologij, ki jih moramo zavarovati. Kar zadeva 5G, smo predlagali vse evropski pristop do tega vprašanja, ki vključuje tudi tesno sodelovanje med državami članicami pri obravnavi potencialnih grožen in ranljivosti. Uh, Eh, gre tudi za izmenjavo o tem, kako bi lahko grožne omilili, odpravili in do konca leta bomo v različnih fazah uh, analizirali te grožne eh, potencijalne ukrepe ter pripravili nabor ukrepov, ki jih lahko sprejmemo za okrepitev naše varnosti ali na nacionalni ravni ali pa kolektivno. Ampak že od samega začetka eh, je jasno, da obstaja določena tveganja, ki jih je zelo težko obvladovati in lahko se zgodi, da ob koncu tega procesa Eh, po koncu te analize bomo vendarle morali priznati, da določene storitve, proizvodi ali določeni dobavitelji potencialno niso varni. In potem se bomo morali pogovarjati o tem, kaj to pomeni in kakšne bodo posledice. Vse to delo, ki ga izvajamo v okviru Varnostne unije, eh, poteka eh, z veliko pozornosti eh, varovanju temeljnih pravic in varstva podatkov. To je v središču vsake učinkovite varnostne politike. O tem smo veliko krat razpravljali v tem odboru, nedvomno boste tudi vi veliko razpravljali o tem, ampak lahko povem, da sem sam osebno povsem prepričan, da učinkoviti varnostni ukrepi morajo jasno izhajati iz polnega spoštovanja temeljnih pravic. Kajti sicer se lahko samo vprašamo, katere vrednote poskušamo zaščititi. Poleg nadzora strani sodišča smo uh, ocenili tudi učinek obstoječih ukrepov v poročilu, ki smo ga pripravili leta 2017 in je vsebovalo pregled zadnjih 15 let različnih ukrepov na področju varnosti in pri vseh smo preverili, ali so skladni s temeljimi pravicami. Tu enako analizo izvedemo tudi pri vseh novih predlogih. Vključili smo tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in agencijo za eh, temeljne pravice, ki sta vključena že od samega začetka oblikovanja naših politik. In eh, ponosen sem, da nam je to uspelo, naprimer tudi, ko smo pripravljali predloge o interoperabilnosti. Eh, takrat smo varuha podatkov in. Agencijo za temeljne pravice vključili v vse faze postopka že od samega začetka. No, eh, kljub temu pa to ne pomeni, da komisiji vedno uspe in da ima vedno prav in jaz sem prvi, ki to priznam. Včasih nam pri prvotnih predlogih vse ne uspe. Eh, in zato je pomembno, da eh, imamo pogovore, razprave, zato da imamo možnost preizkusiti uh, naše predloge, eh, analizirati predloge in da smo lahko prepričani, da pri zagotavljanju varnosti nikakor ne spodkopavamo naših temeljnih vrednot in pravic. Kot je povedal predsednik, pa je nekaj od teh zadev povzetih tudi v 19. Eh, poročilu o varnostni uniji, ki je bilo eh, ravno kar izdano obravnava vrsto eh, aktualnih področji, na katerih bo potrebno še delati. Nekaj je tudi še nedokončanih zakonodajnih dosjejev, na katerih upam, da bomo eh, delali skupaj z vami v prihodnjih mesecih. Potem je tu nekaj eh, dosjejev, ki so v teku in ki, s katerimi se bomo morali ukvarjati do konca leta. Naprimer, ko gre za lažne informacije, eh, moramo zaključiti poročilo o tem, kaj se je dogajalo v evropski predvolilni kampanji, ter tudi bilanco tega, kaj se dogaja eh, pri kodeksu ravnanja, z, z, ki je bil sprejet s platformami socialnih medijev. Eh, torej, To eh, bo sicer upravila še naša komisija, verjetno pa bo objavljeno, tudi, eh, objavljeno šele pod naslednjo komisijo. Potem je tu delo na področju 5G in kritične infrastrukture. Eh, tu so v teku procesi, ki se bodo verjetno tudi končali do konca leta in o vsem tem bi se želel pogovarjati z vami. Kar zadeva zakonodajo, Kot veste, je na mizi vrsta predlogov glede boja proti nezakonitim terorističnim sebinam na spletu. To sem prej omenjal. Še vedno se pojavlja bistveno preveč tovrstnih spletnih vsebin. Preveč takih vsebin se proizvede. Ob koncu lanskega leta je eh, islamska država, kljub temu, da so bili poraženi na terenu, Eh, ponovno dala na splet enako količino tovrstnih vsebin kot eh, v letu 2015. Torej, tega je še vedno bistveno preveč. Bistveno preveč je že uh, prepoznanih, uh, odkritih nezakonitih vsebin, ki še krožijo, ker so prisotne na več platformah. Uh, Pristojni organi v Združenem kraljestvu so pravili študijo in zaznali nekatere vsebine na več kot 400 platformah po Evropi. Torej, preveč vsebin na preveč platformah se pojavljajo in zato predlagamo, da bi nadgradili dobro prostovoljno sodelovanje, ki ga poznamo že nekaj let eh, in ki eh, je bilo spostavljeno zlasti z velikimi spletnimi platformami, Eh, vendar pa ne gre dovolj daleč, vse skupaj ni dovolj hitro in ne pokriva dovolj širokega nabora platform. In ob koncu lanskega leta smo zato podali predlog, po katerem bo obvezno, da spletne platforme odstranijo nezakonite teroristične vsebine v eni uri, potem, ko prejmejo nalog eh, ki odreja odstranitev strani policije ali organov pregona. Če pa se izkaže, da se neka platforma sistematično uporablja za širjenje nezakonitih terorističnih vsebin, eh, bi morala ta platforma potem sodelovati v dialogu s pristojnimi organi eh, o tem, kako to ustaviti. Ključno pa je, da bi vse države članice morale zagotoviti specifične delovne skupine pri organih pregona, ki bi se ukvarjale z odkrivanjem eh, in eh, obvladovanjem tega problema. V številnih državah to že obstaja, ne pa v vseh, tako da smo želeli države k temu zavezati. Zdi se nam, da bi to predstavljalo korak naprej, da bi s tem vzpostavili pravni okvir za to vrstno delovanje. Eh, vse skupaj bi lahko bilo tudi preizkušeno pred sodišči, obstajala bi možnost pravnih sredstev in eh, postopki bi bili transparentni. Pripričani smo, da je to eh, skladno tudi s širšo mednarodno razpravo na tem področju v različnih okvirih G7, G20 ali pa tudi v odzivih na grozljivi napad, ki se je zgodil na Novi Zelandiji v Christchurchu. Veselimo se razprave z vami o teh predlogih. Parlament je v prejšnjem sklicu sprejel stališče v prvem branju aprila in upam, da bomo z vašo pomočjo lahko s tem delom nadaljevali in morda tudi zaključili. Drugič, razmišljati moramo o tem, kaj narediti s predlogom o dostopu organov pregona do elektronskih dokazov tega sem tudi že omenil, gre za velik problem. Več kot polovica vseh kazenskih preiskav danes vključuje čezmejne zahteve za dostop do elektronskih dokazov, ki se nahajajo v drugi jurisdikciji. Trenutna pravila so prepočasna, preokorna in preveč preiskav je neuspešnih eh, prav zaradi težav z dostopanjem do tovrstnih dokazov. Zato moramo ukrepati. Predlogi, ki smo jih podali, so bili predmet živahnih razprav tudi v prejšnjem mandatu. Zavedam se, da predstavljajo izziv, zavedam se, da gre za kompleksno vprašanje, ampak vendarle upam, da bomo v razpravah našli pot naprej. In pa tretjič, to je nekaj, česar še nisem omenil, pa je vendarle pomembno to omeniti. Upam, da bomo imeli tudi podrobnejšo razpravo o določenih elementih, ki so se pojavili v poročilo o terorizmu prejšnjega sklica parlamenta in sicer gre za to, kako ukrepati glede tujih eh, terorističnih borcev in njihovih družinskih članov, ki so nekateri še vedno v konfliktnih conah v Iraku in Siriji. Številke so kar zastrašujoče. Vse skupaj ocenjujemo, da je približno 5500 tujih borcev zapustilo naše države in odpotovalo v konfliktne cone v Iraku in Siriji. Tri, tri četrtine od tega je moških, četrtina pa žensk. No, težko je biti res natančen pri teh številkah, ampak pripričani smo, da je vsaj 1400 od njih bilo ubitih, lahko da je številka tudi višja na podlagi tega, kar smo izvedeli od pristojnih organov držav članic, naj bi približno 600 uh, eh, tistih, ki so odšli, se vrnilo v uh, domače države. In to pomeni, da je še 2500 takih, za katere ne vemo, kje so menimo, da so še vedno v konfliktni coni, eh, morda so odšli na druga konfliktna območja, kjer nadaljujejo svojo bitko, kot ji oni pravijo. Vemo, da je približno 600 moških in žensk in približno 700 otrok pridržanih, v glavnem v Siriji, pod, nadzor, pod kontrolo sirskih kurdov. To je ogromno otrok, ampak ocenjujemo, da je pravzaprav v regiji 1400 otrok, eh, katerih vsaj, od katerih ima vsaj en starš evropsko državljanstvo. Glede na to, ali naj jih sprejmemo nazaj v svoje države eh, ali ne, eh, kako naj obravnavamo take državljane, to je v pristojnosti posameznih držav članic. Ampak določene stvari lahko naredimo tudi kolektivno, zato da državam pomagamo in mislim, da bi morali o tem govoriti. Uh, torej, kako eh, prispevati k eh, preiskavam, k pregonu tujih borcev, ki se vrnejo v Evropo, kako morda preganjati tuje borce, ki so še v konfliktnih conah, kako zagotoviti podporo tretjih držav v naši soseščini, ki se tudi soočajo s tem problemom in pa predvsem, kako se lotiti problema otrok. To je pomembno delo, pri katerem moramo napredovati. Eh, vrsta predlogov je še, ki jih je izpostavil odbor za terorizem, naprimer kako se boriti proti gospodarskemu, finančnemu kriminalu, ampak eh, hvala, da ste mi dali nekaj več časa. Kot je dejal predsednik na začetku, ne gre samo za to, da sprejemamo nove ukrepe, gre tudi za to, da uh, Eh, dejansko izvajamo tisto, o čemer smo se že dogovorili in na tem področju, eh, kot tudi na drugih, ampak morda v tem primeru še toliko bolj, je ključno prav izvajanje, izvajanje, izvajanje. In v sodelovanju z vami sem povsem predan eh, temu, da zagotovimo, da vse tisto, kar smo sprejeli, dejansko učinkuje. Pa naj gre za zakonodajo, pomoč agencijam, pomoč mrežam. Vse to mora delovati. Eh, kar zadeva zakonodajo, zadnje poročilo podrobno prikazuje, kaj se dogaja v državah članicah pri izvajanju ključnih zakonodajnih aktov. V preteklosti in tudi v prihodnje bom še naprej uporabljal vsa sredstva, ki jih imamo na voljo za pomoč državam članicam pri izvajanju in pa tudi za to, da bom terjal od njih odgovornost, če do tega izvajanja ne bo prišlo, eh, vključno s postopki za ugotavljanje kršitev. Mislim, da smo skupaj v zadnjem obdobju uspeli narediti nekaj koristnega, mrsikaj moramo še narediti. Grožnje se razvijajo in spreminjajo, zato moramo eh, se razvijati in spreminjati tudi mi. Veselim se že sodelovanja s tem novim odborom v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala. Hvala lepa, komisar King. Hvala, da ste ponovno dokazali svojo politično voljo in eh, izkazali pripravljenost za redne izmenjave z našim odborom. Kot ste to počeli že pred volitvami in mislim, da ste. Uh, imeli prav, ko ste najprej začeli s kratkim pregledom tega, kaj se je pravzaprav dogajalo. Tu gre pravzaprav dejansko za delo, ki poteka že od leta 2014-2015. Povod za marsikaj je, so bili teroristični napadi in druge varnostne grožnje, ki so se razširile po vsej Evropski uniji. In s tem je rasla tudi ozaveščenost, da nujno potrebujemo evropski odziv. Podali ste tudi povzetek poročila, ki je na voljo članom odbora, ter prikazali tudi določene elemente, ki se pojavljajo v tem poročilu, ki bodo še predmet razprave v prihodnjih mesecih. Tu so tuji borci, eh, ocena eh, Europola, eh, ta proces je sprožil naš odbor. Potem je tu tudi delo na področju kibernetskih grožen. Eh, za nas je pomembno, da se zagotovi tudi pris prisotnost našega uh, Eh, odbora na eh, ministerskem zasedanju o internetu, ki bo potekalo oktobra. Glede tega bomo tudi morali eh, sprejeti odločitev po poletju, ko bomo nadaljevali z delom. Zdaj pa dobijo besedo koordinatori. Predlagam, da dobite vsak dve minuti, tako da bomo imeli dovolj časa za vse ker že imam seznam govorcev za drug krok, ki ni kratek, kar nekaj vas je želelo besedo, mar si kdo še dviguje kartico, tako da prosim koordinatorje, da se držijo časa za govor dveh minut, zato da bodo da boste vsi dobili priložnost zastaviti vprašanje gospodu Kingu in da bo tudi gospod King imel dovolj časa za odgovore. Začenjamo z ELS. Gospod Lernes, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar King, za to, da ste z nami na začetku tega mandata. Varnost je bila pomembna prednostna naloga v zadnjih petih letih za EU in tako bo tudi v naslednjem mandatu. Kot ALS e bomo nadrevali z odličnim sodelovanjem z vami. Nimamo veliko časa, naj nakratko omenim nekaj točk. Omenili ste e-dokazno gradivo, telo glede zakonodajnega svežnja, ki poteka. Istočasno je svet sprejel pogajalski mandat za Budipeštansko konvencijo za sporozum EU-ZDA. Imate časovni okvir za pogajanja in kako boste zagotovili, da karkoli že bo izpogajano, kar se tiče te konvencije in sporozuma EU-ZDA, bo v skladu s tem, kar bo sprejeto v zakonodajnem svežnju v EU-ZDA sami, ne da bi zavlačevali s pogajanji. Drugič, kar se tiče PNR, na sestanku junija med ZDA in EU sta se obe strani zavezali, da boste pregledali sporozum PNR. V tisku je to bila evalvacija tega trenutnega sporozuma, bo to tudi ocena standardov, ki so jih ki jih je nakazalo sedišče pri sporozumu PNR-je v Kanada in ali bi morda lahko povedali, kako kaže glede izvajanja po državah članicah pri tej zakonodaji. Potem izvajanje samo. Parlament je opravil veliko dela z vami, da bi svežen sprejeli pred koncem mandata, sedaj pa prehajamo sprejete zakonodaje na implementacije in kot ste dejali, to bo zelo pomembno, tako da pomembno je to spremljati, pozorno spremljati tudi izvajanje interoperabilnosti in morda bi lahko povedali, kako to v tem trenutku poteka in potem še teroristične sebine na spletu, to ste tudi omenili. Seveda bomo začeli s teroristi, kar se da hitro, glede tega za EU, ampak to ni omejeno samo na zemlje EU. Omenili ste že Christchurch, katere države, veliko podjetij, veliko držav je to. To ne vključuje ZDA in ne vključuje veliko od 400 platform, ki ste jih omenili. Kako lahko to izboljšamo, kaj lahko storimo tudi dvostransko ZDA, da bi zagotovili, da bodo teroristične osebine, ki jih je potrebno izbrisati, tudi, da bodo tudi izbrisane. Se oprečujem, da sem bil predolg. Kart Raised, so I... Ja, kar nekaj vas je še dvignilo roko, tako da predlagam, da se vzamemo nekaj več časa, če želimo upraviti z vsemi vprašanji. Tako da prosim, držite se dveh minut, potem nam bo uspelo. Prosim, gospod Sipa, sedaj pa beseda vaša. Hvala lepa, predsednik. Ni enostavno biti kratek. Tako pa je toliko vprašanj, ki jih omenja gospod King. Naj začnem z zelo kratkim vprašanjem. Danes, dopoledne, smo govorili pri drugem vprašanju o implementaciji. Da pogosto ugotovimo, da imamo široko soglasje pri zakonodaji, potem pa imamo težave pri izvajanju. Na področju kazenskega prava in varnosti se tudi soočamo s težavo, da ustvarjamo zelo veliko novih pravil, pogosto pa se potem pogovarjamo s posodem in policijo in ugotovimo, da nimajo dovolj časa, sredstev, možnosti osebja za to, da bi dejansko izvajali v praksi to, kar smo se dogovorili, ne na papirju. Kakšno je vaše mnenje glede različnih držav? Vedete ga? Potem veliko govorimo tudi o terorizmu, o ekstremističnem nasilju. Prav tako ste omenili, hvala za to, agencije, da moramo govoriti tudi o preventivi. Ko pa vidimo, kaj se dogaja po EU, v delih Nemčije, sedaj pa v zadnjih dneh tudi na polskem in drugih državah, tako vidimo, da nastaja vtis, da včasih ni dovolj politične vole za boj proti nasilnemu ekstremizmu, ko se krši pravice ene ali druge skupine državljanov po naših državah. Prav tako ste omenili in to me zanima vaše mnenje, ali države članice počnejo dovolj za boj proti ekstremističnemu nasilju in potem vse, kar počnemo glede kanskega prava in varnosti, mora spoštovati temeljne pravice. Vendar pa mislim, da ne smemo gledati samo direktiv, pogledati je potrebno širše. Če na enem področju krnimo temeljne pravice, je potem tako tudi na drugem. Da pa če prav razumem, bo nekakšen pregled na tem, ali se temeljne pravice res spoštujejo in izvajajo povsod, pri vseh ukrepih, ki jih sprejemajo. Morda sem to zamudila, nisem tega videla, morda lahko poveste, kje to je. In potem še zelo, zelo na kratko o dokaznem gradivu. Mislim, da je že naslov napačen. Govorimo o elektronskih elementih papiru informacije, če bo to dokazno gradivo, je to potem plot preiskovalnega procesa. Sem pa vesela, da smo v prejšnjih mesecih, zahvaljujoč dela poročevalcev v senci, ja, že zaključujem, dosegli napredek na različnih področjih, pravili smo dobro delo, da smo se pogovorili o vseh težavah, ki so na tem področju in resnično upam, da bomo sedaj lahko izrazili naše zahteve, naše predloge sprem, kajti mislim, da moramo biti zelo previdni, da bomo resnično spoštovali temeljne pravice na tem področju. Naj ustrajam, držite se dveh minut, sicer bodo težave. Sicer nam bo zmanjkalo časa. Gospa Intfeld, zdaj pa ste vi, Renew Europe. Uh, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar veseli me, da vas vidimo tudi v tem mandatu. Upamo, da bomo še dolgo sodelovali. Še precej let. Ja, ja, resno sem mislil. Evropska unija je ekstremno dobra pri nečem, pri pravi pravil. In zelo seks je pripraviti zakonodajo, mi v parlamentu to sprememo, pa svet, se potrpljamo po plečih, vsi smo zadovoljni potem pa pride faza implementacije in evalvacije. Tukaj pa smo ekstremno, ekstremno slabi. In tudi enostranski. Če si pogledamo v seznam zakonodaje, lahko vidim, da štiri leta po roku četrta direktiva za boj proti pranju denarja ni še v zakonodaji vsega in da to ni storilo še 24 držav članic. Torej, kakšen smisel je imelo sprejetje? Evalvacija. Parlament ocenjuje učinkovitost, pliv na temeljne pravice in učinkovitost protiterorističnih ukrepov. Že 2011 smo to storili in še vedno čakamo. Na srečo sem potrpežljiva. In to je pomembno. PNR, nekdo je to omenil. Nemški Bundeskriminalamt pa niso nori levičari, je sklenil, da spel na R prihaja do 99,7 odstotkov napačnih, pozitivnih rezultatov. To sem omenila komisiji in potem je komisija dejala, ja, tako pa če pri vseh podatkih, ki pri, eh, prosite, pri vseh programih, ki primerjajo podatke. No, zanimivo. Tem temeljne pravice in tako dalje. Če si ogledamo, koliko zakonov je Evropsko sodišče potem razveljavilo. Panera Kanada, hram podatkov, varni pristani in verjetno še več takih, potem vidimo, da ne pripravljamo dovolj dobre zakonodaje, zato ker se sistematično ignorira pravne nasvete. In še zadnja pripomba, mislim, da se moramo boriti proti terorizmu, ampak mislim, da ne smemo spregledati desnega ekstremizma. To je manjkalo. In potem ščuvanje k nasilju, ne samo kriminalnih tolp, temveč tudi politikov, ki spuščajo pse na geje, naprimer, ali kričijo, pošljite jih nazaj. To so politiki. Ni nezakonito, kar počnejo, ampak je pa ravno tako škodljivo. Morda bi nasilna komisija morala preveriti tudi to pa strik zeleni. Hvala lepa, naj se zahvalim in pohvalim gospoda Kinga za upravljeno delo, za boj proti terorizmu in kibernetskemu kriminalu in da ohranimo na vsake ravni, kar se tiče digitalnosti. Pomembno je upravljati to delo, ker je to ključnega pomena za krepitev varovanja naših vrednot in pravne države. Varnostni ukrepi nikoli ne smejo spodkopavati teh vrednot, svoboščin in pravne države. Tako da je ključnega pomena, da imamo ravnovesje med varnostnimi ukrepi in temeljnimi svoboščinami. Zelo sem vesela, da ste to tudi omenili. Dve zelo konkretni vprašanji glede tega, ko vedno bolj krepimo pristojnosti pravosodnih organov in policije na področju varnosti, me zanima, kaj vi menite o tem, da bi ukrepili tudi skupne standarde glede proceduralnih varovalk, naprimer za osumljence slučino. Sedaj imamo zelo temeljne določbe, razlike, proceduralne z nekimi državami članicami pa so še gromozanske. In če bi sodelovali na področju vzajemnega priznavanja, potem bi se lahko soočili z velikimi pomankljivostmi pri zaščiti in proceduralnih varovalkah. In potem še nekaj, za proračun 2015 je že Evropski parlament sprejel pilotni projekt temeljne pravice, pregled skladanja podatkov, instrumenti in programi. Tako da to že teče kar nekaj let. Sprašujemo pa se, kdaj bo komisija predstavila rezultate dognanja tega pilotnega projekta, kajti resnično mislimo, da to potrebujemo. V vsakem primeru pred novim programom komisije in morda pred novimi ukrepi, ki bodo razširili zbiranje podatkov in hrambo leteh. Pozavi s tem bi rada gospoda Kinga poprašala, če bi po njegovem bilo resnično potrebno in sorazmerno razširiti politiko hrambe podatkov in PNR podatke, taske vzornice in tako dalje. Kaj menite o razširitvi te politike? Hvala lepa. Trdino. Potem pa prokačini. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi komisarju, da je danes z nami na tej seji odbora in hvala tudi za predstavitev 16. poročila v zvezi s tem, kako Evropa napreduje na področju zagotavljanja varnosti. Seveda smo na hitro že preleteli to poročilo, vendar ga bomo še bolj podrobno preučili in podali potem tudi oceno s tem v zvezi. Varnostno vprašanje so vedno bolj kompleksne, zato je zagotavljanje informacij ključnega pomena, če želimo zagotoviti varnost za državljane. Na številne sektore bi se morali osredotočiti tam, kjer preti organiziran kriminal, terorizem, pa tudi informacijski napadi. Omenili ste tudi potrebo potem, da evropske državljane ohranimo varne. Prej sem omenila kar nekaj grožen, ki so seveda ključnega pomena tudi v kontekstu zagotavljanja varnosti na zonanjih mejah. Italijanska država je v prvi bojni liniji, ko gre za zagotavljanje varnosti. Nisto pričakujemo seveda tudi od celotne Evropske unije, ampak ostale države niso tako odločne in aktivne. Zato me zanima, kaj komisija namerava storiti, zato da bi poskrbela za izvajanje učinkovitih ukrepov. Potem, varnost na mejah. Ta tematika je povezana še z eno zelo občutljivo tematiko in sicer s trgovino z ljudmi. Se bom lotila kar vprašanja, zato da nekoliko skrajšam ta svoj prispevek. Ko gre za boj proti trgovini z ljudmi, me zanima, na kakšen način namerava komisija zagotavljati izvajanje direktive o boju proti trgovini z ljudmi. Zavedamo se, da je Evropska unija predvsej razširjen trg za vse zločince, ki delijo na tem področju. Na švedskem, naprimer, kazensko preganjajo tiste, naprimer, ki trgujajo z ljudmi oziroma ki tako ali drugače izkoriščajo ljudi, v mislih ima predvsem spolno izkoriščanje in ni žrtev kriminalizirane. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Zdi se mi, da bi se komisija v prvi vrsti morala ukvarjati tudi z procesom radikalizacije, v okviru katerega nastanejo teroristi, pred katerimi se moramo potem braniti. Zanima me, če morda kdaj je bila opravljena analiza v zvezi s tem, koliko teh aktivnih teroristov na evropskem ozemlju je bilo usposobljenih tako rekoč v Evropi in koliko jih je prišlo v zadnjih letih v okviru migracijskih tokov. Pred nekaj dnevi je potekalo srečanje v Helsinkih in tam ste trdili, da imajo države članice suverenost, ko gre za varnostna vprašanja, da se Evropska unija ukvarja zgolj s skupnimi grožnjami. Zato me zanima, kako vi gledate na nevladne organizacije, ki namenoma in sistematično kršijo to suverenost? Hvala. E. Hvala lepa, sedaj pa Gue, Kornelije, enost ne vidim, koordinatorke. Je kdo tukaj v imenu Gue? Želi spregovoriti o imenu Konedi Ernst? Ne. Potem pa predlagam, da začnemo s prvim krogom. Da, sedaj dobimo odgovore na vprašanje koordinatorjev, potem pa boste dobili priložnost še ostale poslanke in poslanci. Hvala lepa, hvala lepa vsem, ki ste zastavili vprašanje, kar nekaj časa že spremljam te doseje. Zato torej bom tudi omenil podrobnosti, ki so zelo pomembne da bom šel po vrstnem redu. Upam, da ne bom ničesar zamudil. Če pa bom, me prosim upozorite. Kar nekaj vprašanj imamo o e-dokaznem gradivu. Mislim, da boste imeli priložnost se pogovoriti tudi s kolegico Vero Jurovo jutri o tem, tako da boste lahko primerjali, upam, da ne preveč na enih odgovorov. To bova tega se bo lotila, lotila skupaj. Sveda poznava tudi časovni razpored. Strinjali smo se o mandatih in to zato, ker si vera in tem bo govorila jutri, želi sodelovati zdaj pri tej temi. Priznavamo, da razprave še tečejo in verjetno bodo še nekaj časa tudi tukaj z vami, kar se tiče stališča EU. Kaj ti? ZDA so že precej pred nami, imajo akt o oblaku in so že v dostranskih pogajanjih, tudi nekaterimi državami članicami, da bi podprli njihov pristop, ki bolj temelji na dvostranskih sporozumih, prej kot na naši logike pristopa, podrobnosti je potrebno pojasniti, to bi bil kolektivni evropski pristop in mislim, da je to boljši z več varovalkami. Gotovo jih lahko izboljšamo v razpravi z vami, ampak že v teh predlogih bi lahko imeli boljše, bolj odločne varovalke, kot so tiste, ki jih imamo na strani ZDA. Torej želi nadaljevati s tem. Kar se tiče Sveta Evrope, spodi paštanske konvencije, tudi tukaj si želimo lotiti razpravo na naslednjem krogu, ki se bo začel septembra in želimo biti aktivni udeleženci v tem forumu, da bi oblikovali pristop, ki vključuje države sveda tudi izven EU. Ko bomo potem nadaljevali, pa bomo skušali pri naših zonanih stikih spregovoriti tudi o stanju naših notrnih priprav. Poročali vam bomo redno in če menite, da če se ne počnemo prav, nam boste to gotovo jasno povedali. Kar se tiče različnih vprašanj, povezanih s PNR. PNR s Kanado. Imamo novo podlago za spremenjen sporozum upoštevali, bomo to, kar je dejalo sedišče, kot sem dal v svojih pripombah. Prvi priznam, da nam vedno ne uspe vse stotno, zato je potrebno to preveriti tukaj in zato imamo tudi sodišča. Če mm, od nas zahteva sodišče, da kaj spremenimo, bomo to storili in seveda poštevamo sodbe. To smo storili s Kanado in upam, da bo Kanada k malu pripravljena potrditi sporozum, ki smo ga dosegli z njimi. Kar se tiče ZDA in tisti, ki to pozorno spremljate tudi za Avstralijo, veste, za Avstralijo, smo sedaj v procesu skupne evalvacije, kako PNR deluje pri njih. In to teče imeli smo razpravo junija ZDA in nadaljevali bomo to potem septembra. Prav tako imamo misijo v Avstralijo avgusta in obveščali vas bomo o tem delu vse čas. Kar se tiče PNR EU, to je en del, ki ga pokrivamo z implementacijo, potem smo trdo delali in mislim, da smo bili precej pregledni glede tega imamo 25 držav članic, ki so prenesli direktivo. Pravo, ena država članica mora še dokončati prenos, to je Slovenija, in potem še ena država članica, ki se je zavezala, da bo to izvedla, implementirala, ima pa vprašanja o tem, kako spraviti to skozi parlament, to je Španija. In o tem so dostransko pogovarjali že včeraj ne dvomim, da boste državi izvedli to, kar ste sprejeli. Ampak dobro, še prav posebno pomenu Španije, imajo pač posebne parlamentarne razmere, v katerih so. To moramo razumeti. Kar se tiče tega in drugih vprašanj, pa bomo nadaljevali sodelovanjem s državami članicami, jih klicali na odgovornost, če ne bodo implementirale kar se tiče med operabilnosti in izzive, ki izhajajo iz tega za države članice, to bo težko. Vsi smo to vedeli, ko smo se pogovarjali, ko smo dosegli dogovor, kot smo ga dosegli. To je velik projekt posodabljanje različnih podatkovnih baz, spostavitev nekaterih novih, ETS, stop in stop glede tega smo se dogovorili, in izvajanje medoperabilnosti na način, ki bo učinkovit, pa tudi z vsemi varovalkami, glede katerih smo se dogovorili in ki ste jih vi ukrepili, ko smo o tem govorili. Dali smo, da imamo nekaj sredstva že na voljo, imamo strokovno znanje, to želimo deliti z državami članicami, moramo pa sodelovati z njimi, ne moramo tega storiti za njih. To smo izpostavili na ministerski ravni, tudi na neformalnem sestanku prejšnji teden. In imeli smo prvega od niza podrobnih sestankov z državami članicami o tem, kako bodo učinkovito izvajale to. Če želite, seveda vas lahko obveščam o napredku tega dela. Ko bomo zdaj ravno nadaljevali. Crvito oceno implementacije smo že naredili, tudi kar se tiče vidika tajnih prejc, ker ste me prosili 2016, da naj to storim, ko sem bil tukaj na predstaviti. Gospe Intfeld, Sipel ste me prosili za to in to smo storili. Stotine stranije. Stotine stranije. In to smo potem posredovali odboru. Se uprečujem, če tega niste vsi prebrali, lahko to pošljem še enkrat. 15 let politik in pobud na tem področju je zajetih v to. Prvič je, da smo to storili, vesel sem, da smo to storili. Če želite, da to posodobimo, lahko to gotovo storimo. potem pa šibke točke pri implementaciji. Prav imate, ko izpostavljate dejstvo, da nekateri podrobni vidiki svežna doba proti pranju denarja niso tam, kjer bi morali biti. Sploh ne. In da države članice niso storili dovolj. O tem smo se pogovarjali danes na kolegijo, ko smo se dogovorili o tem, kako bi krepili naše delo na tem področju. In definitivno si moramo spet ogledati, kako smo pripravili to zakonodajo. Kar se tiče vprašanja, da ne bom česa izpustil, hrambe in varstvo podatkov. Gospa Strik, vaše vprašanje se je navezovalo na PNR. Da, imamo niz pravil, določb, o katerih smo se dogovorili v postopku so zakonodaje tudi z vami. Potem pa še obstaja spod vprašanje, kako bi naj razmišljali v prihodnje o splošnih rampi podatkov. Tukaj okvira EU nimamo, kot veste, so nacionalni okviri. Imeli smo nisem razpravljal s trokovnjaki o tem, pripravljamo nadaljne razprave do konca leta in dejali smo, da bomo vam in svetu poročali o morebitnih nadaljnih korakih, morda naslednje leto, da bomo videli, kje smo tudi pri trenutnih primerih pred sodišči, kar nekaj je. In upajmo, da bodo sodbe kmalo izrečene in potem ne na zadnje upam, da nisem česa spustil, kar se tiče tihotapljenja trgovine z migranti. To je zelo pomembno, to je prednostna naloga Evropola. Nedavno so okrepili način dela na to temo. Imajo središče za boj proti tihotapcem na tem področju. Upam, da bomo v prihodnosti še veliko storili. Hvala lepa. Sedaj pa se kar 20 se javilo ki želite zastaviti vprašanja. Torej, edini način, kako lahko to storimo pravčasno, je, da vsak izmed nas se poskuša držati minute in pol. Tako da bo čas za odgovore, ampak vedite, vsi boste dobili besedo, če se držite minute vsak. Dobro, začenjamo podpredsednik Radev. Minuta in pol, prosim. Hvala lepa. Komisar King, najprej bi se vam rad zahvalil za odlično plodno sodelovanje, ki smo ga imeli v prejšnjem mandatu parlamenta in še prav posebno glede izboljšanja čezmenega dostopa do informacij organov pregona ta zakonodaja bo izboljšala zakonodajni okvir EU, bojo proti pranju denarja in financiranju terorizma. Že kar nekaj let zločinci zlorabljajo moderno tehnologijo v globaliziranem svetu. In dan danes je še prav posebno težko izvajati preiskave, ki zahtevajo dostop do ključnega dokaznega gradiva in dostop do informacij, še prav posebno iz ideja. Vse to je prostovoljno v tem trenutku in upam, da bo komisija pogajanja izkoristila za to, da bomo ukrepili sodelovanje med organi pregona EU in ZDA, tako da bomo izboljšali dostop do dokaznega gradiva. Kar se tiče ministerskega sestanka PNZ med EU in ZDA, ste se pogovarjali tudi o brez fizijskih potovanjih in vzajemnosti jemske politike med EU in ZDA in pet držav članic, med njimi tudi moja država Bolgarija, ki še nimajo brezvizumskega potovanja. Lahko date več informacije o temah, o katerih ste govorili na tem sestanku, ali bodo ZDA oprostile potovanje z vizumi tudi za te države, če ne, ali bo EU uveljavljala vzajemnost. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eh. komisario Kim. Siempre... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar King, vedno vas je v veselje tu videti. Dve vprašanji. Sodišče za človekove pravice eno državo obsodilo zaradi tega, ker ni ustrezno izvajala zakonodaje v primeru, ko je terorist povzročil smrtne žrtve. Namreč domnevna Morilka povsem mirno živi v Evropski uniji, družinski člani žrtve pa niso dobili nobenega nadomestila oziroma odškodnine. S tem pa se slabi zaupanje, kar povzroča veliko škodo. Seveda se moramo zauzemati za izmenjavo podatkov, boriti se moramo proti to vrstnim dejanjem, boriti se moramo proti nekaznovanju. V parlamentu smo se v letu 2014 že govorili tudi o vzemnem priznavanju nalogov za prijetje in podobno. Zanima me, kdaj bomo poenotili zakonodajo na tem področju. Namreč pomembno je, da okrepimo zaupanje državljanov v naše skupno območje varnosti, tudi ko gre za huda kazniva dejanja, ki jih zagrešijo teroristi. Potem pa še hibridne grožnje in druge grožnje. Britanski minister za zonanje zadeve se zauzema za to, da bi v Persijskem zalivu oblikovali novo skupino, ki bi patrolirala na tistem območju, vodila naj bi jo Evropska unija. Mi pa smo tik pred Brexitom. Zanima me, če ste preučili to, kakšne posledice bo Brexit imel za Evropsko unijo. Pojavljajo pa se nova tveganja, nove grožnje, še posebej v Gibraltarski užini bi lahko povedali kaj več s tem v zvezi, namreč te dni nas vprašanja s tem v zvezi precej skrbijo. Hvala lepa, gospa Kiniči, minuto in pol. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi komisarju Kingu za to izmenjavo mnen. Hvala lepa tudi za delo, ki ste ga opravili na področju varnosti. Mislim, da je to srečanje zgolj nadaljevanje dialoga, ki smo ga v okviru odbora Libe že sklenili s komisarjem. Za ta dialog se mu še enkrat zahvaljujem. V tem zadnjem pomembnem mandatu ste nas odločno podpirali pri sprejemanju zakonodajnih aktov. Mislim, da se je s tem evropski zakonodajni okvir še bolj okrepil in omogoča tudi tesnejše sodelovanje med posamičnimi akterji na področju pravosodja. Imamo zakonodajo na področju boja proti terorizmu, potem je tu še zakonodaja, ki se nanaša na izmenjavo finančnih podatkov in tudi, ko gre za boj proti kakršnim koli premoženskim deliktom. Ukvarjati bi se morali tudi s čezmejnimi kaznjivimi dejanji, ki jih večinoma zagrešijo organizirane kriminalne združbe. Zdaj pa še vprašanje, ki je bolj vezano na prihodnost in na delo, ki ga bomo upam, da skupaj upravili v prihodnih mesecih in letih. Zanima me, če se ne strinjate morda s tem, da bi morali na tem področju delati več, da bi morali okrepiti zakonodajni okvir, eh, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Nekje 5000 organiziranih kriminalnih združb deluje v Evropski uniji, tako pravi Europol. In tu gre za motoriste, za druge kriminalne združbe, ki so že bolj podobne mafijskim združbam. Zato se mi zdi res zelo pomembno, da najdemo skupno opredelitev organizirane kriminalne združbe. Zato se mi zdi res pomembno, da zdaj posodobimo zakonodajo na tem področju. Se vam ne zdi, da je nastopil pravi trenutek, da spremenimo okvirni sklep 2008-2241? Hvala lepa, gospa Strugarju. Izvolite za minuto in pol. Um, Hvala lepa. Gospod komisar, čestitke za zadnji mandat. Vesela sem, da vas danes vidim v Evropskem parlamentu. V tej funkciji, ki jo opravljate, ste opravili precej dobrega dela. Sama sem bila prej zaposlena v Evropskem parlamentu, zdaj sedim eh, na mestu poslanke, torej imam nekoliko drugačno perspektivo. Par vprašanj. Najprej me zanima, če lahko kaj več poveste o prednostnih nalogah prihodnje komisije na področju kibernetskih grožen in hibridnih grožen. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z omrežjem 5G. Vem, da ste to na začetku omenili. Katrin De Bol, ki je vodja Europola, je prejšnji teden izjavila, da evropski policijski organi ne bodo mogli spremljati in slediti zločincev preko omrežja 5G, če bodo leti uporabljali svoje naprave preko omrežja 5G. Preko omrežja 4G to lahko počnejo. Novinarji pišajo, o tem, da naprimer bodo zdaj kriminalci uporabljali na mesto 4G omrežje 5G. Zato me zanima, kako se boste tega lotili, če lahko poveste kaj več. Hvala lepa, gospod Pusek. The bottom here, the okay, bottom good. here by the mic. Thank you very much, Aaron. Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav, komisar, se upravičujem za tole kratko tehnično zagato. Kratek bom, sem nov član parlamenta, nov član odbora Libe, veselim se že dela na tem področju, tudi sodelovanja z vami se veselim. Vesel sem, da ste predvsej na dolgo in široko govorili o težavah z dezinformacijami v Evropski uniji. To je postalo res aktualno vprašanje, vendar to ni vprašanje, ki bi bilo vezano zgolj na boj proti terorizmu. Tu ne gre zgolj za vprašanje, ki bi bilo povezano z težavami pred volitvami. Gre za zadevo, ki bremeni državljane v vsakodnevnem življenju. Zato bi morali storiti več s tem v zvezi. To vprašanje bi moralo postati politična stalnica v vsakodnevnem delu. Zanima pa me, kako lahko to vprašanje nekoliko drugače obravnavamo, da se z njim ne bo ukvarjala zgolj komisija, temveč da se bodo tudi države članice bolj aktivno s tem ukvarjale. Kaj pa nameravate predlagati novi komisiji s tem v zvezi, kako bi lahko to vprašanje postalo prednostno politično vprašanje. S tem v zvezi pirat izpostavil tudi boj proti dezinformacijam. V večjih državah se na področju zakonodaje že sprejeli ukrepe proti temu, nameravate tudi na evropski ravni v sodelovanju s parlamentom kaj storiti? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Incer. Hvala, gospod predsednik, komisar. Moje vprašanje se nanaša na boj proti terorizmu. Mislim, da je nekdo že zastavil to vprašanje z nekoliko drugačnimi besedami. Zavedamo se, da se ideologije med seboj hranijo. Džihadisti, islamistični teroristi in ekstremisti na desnici so pravzaprav najboljši prijatelji. Marca 2017 ste v intervjuju za New York Active rekli, da se desničarski terorizem uspenja in da je velika grožnja v primerjavi z drugimi oblikami ekstremizma. Kako sama na to gledam, političen in ideološki vidik desnega ekstremizma se nažalost pogosto podcenjuje tudi v tem parlamentu. Storilce kaznjivih dejanj v tem kontekstu pa pogosto opisujemo kot posameznike, ki so nekoliko skrenili z poti in jih ne enačite z drugimi teroristi. Čeprav je v Utoji naprimer umrlo 96 ljudi zaradi napada terorista. Ali je grožnja desničarskega ekstremizma danes tako velika kot leta 2017, ko so vas v okviru Euractiv časopisa potem povprašali? Zanima me, če po vašem mnenju države članice to grožnjo jemljajo dovolj resno in kaj bi lahko na evropski ravni storili za to, da bi se proti temu pojavu borili. Hvala. Hvala lepa, gospod Luazo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. pogovarjamo se v trenutku, ko postaja Boris Johnson ministerski predsednik Združenega kraljestva. In on pravi, da bo 31. oktober Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, naj se zgodi, kar hoče. Zanima me, kako vi gledate na to. Zanima me tudi, kako so se komisija in države članice pripravile na možnost izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora, predvsem z varnostnega vidika. Omenili ste tudi pomen kibernetske varnosti za Evropsko unijo. Zanima me, kako vi gledate na raven pripravljenosti evropskih institucij, ko gre za zaščito pred kibernetskimi napadi padi. Kako je z kibernetsko varnostjo v okviru institucij? Ali ste se kako pripravili na to v okviru komisije? Lahko kaj več poveste. Hvala lepa, gospod Magid, za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam, komisar King, za predstavitev in za delo, ki ste ga upravili. Zelo hitro bom. Pozdravljam novico, ki smo jo prejeli včeraj, namreč Britanska obaševalna služba resno jemne tudi grožno ekstremnih desničarjev doma. Tudi njih so zdaj vključili v sistem teroristične grožnje. Ampak še vedno beli supremacisti prevladujajo. Ti na češkem, naprimer, ciljajo predvsem na romsko populacijo. Vsi ti beli prebivalci, ki menijo, da prevladujejo v Evropi, izvaja precej spornih dejavnosti. Zanima me, ali to vrsten terorizem, ki ga izvajajo belci, ki imajo občutek prevlade, komisija dovolj resno jemlje. Zanima me, kako bi vi svetovali svojemu nasledniku, da naj izboljša varnost. Hvala lepa, gospod Stadler. Jeles. Gospod komisar, gospod predsednik, upanje umre zadnje in upam, da do brexita sploh ne bo prišlo in da boste tudi v naslednjih petih letih še gost v našem odboru. Jasno ste izpostavili, da je varnost zelo široko področje. Strinjam se, da se lahko doseganja teh ciljev lotimo samo skupaj, kot ste sami rekli. Varnost je seveda ena od najbolj pomembnih zahtev naše družbe, je pa to tudi ena od najbolj osnovnih potreb naše družbe. Poleg očitnih groženj, kot je naprimer terorizem, obstajajo tudi grožnje, ki jih predstavlja kibernetski napadi. Vi ste omenili kritično digitalno infrastrukturo ampak lahko izpustite besedo digitalno. Vsaka infrastruktura je tako ali drugače digitalna. Zato me zanima, kakšna je vaša ocena tega, kako smo pripravljeni na najslabši možni scenarij, da bi popolnoma odrezali vse od omrežja. In še Europol. Po mojem mnenju Europol opravlja resnično odlično delo. Ima široko področje delovanja, zlasti pa moramo vedeti, da so finančne in kadrovske omejitve v Europolu precejšnje. Danes dopovdne smo slišali, da naj bi 33,7 milijonov evrov oduzeli Europolu, poleg tega naj bi število zaposlenih tam zmanjšali za 52. Zato me zanima, kako vi gledate na to. Sama menim, da bi morali Europol okrepiti, da bo lahko deloval dobro in učinkovito, zato pa potrebuje finančne in kadrovske vire. Hvala lepa, gospa Kalida, ne zdaj. Gospod komisar, vidno vas je prijetno poslušati. Sama se bomo sredotočila na kibernetsko varnost, kar ni presenetljivo. Komisija je res opravila precej dela, kar ste sami izpostavili, sama bi vas rada pohvalila, tako komisijo kot tudi vas osebno. Veliko ste storili v težkih časih. Revolucija na področju IT se je pripetila. Svet je zdaj razdeljen, tudi ideološko vprašanje na področju kibernetske varnosti je vse bolj pereče, ideološko smo razdeljeni, gre za vprašanje, ali naj se uporablja mednarodna zakonodaja, čeprav je Evropa zelo stroga na tem področju. V teh težavnih časih me zanima, kako bi Evropska unija po vašem mnenju morala odigrati svojo vlogo. Kako lahko poskrbimo za strože izvajanje mednarodne zakonodaje, kako lahko okrepimo mednarodno sodelovanje, da bomo tudi kot Evropska unija na globalni ravni odločen in aktiven akter na mednarodni ravni. Very Hvala lepa, zelo na kratko, ker imamo malo časa. Prejšnji teden sem v časopisu parlamenta prebral vašo izjavo, prisluhnil sem tudi vašim izjavam v zvezi z digitalizacijo, kako to vpliva na varnost. Strinjam se z vašo oceno, par pripomp in par vprašanj. Najprej, kot celina zaostajamo ko gre za tehnološki razvoj, komaj hodimo korak s časom, če sploh. Mislim, da se strinjate z menoj, da moramo ostati v koraku s časom tudi, ko gre za naše konkurente ZDA in Kitajsko. Namreč, če bomo odvisni od njih, bomo bolj ranljivi. Kritični deli programske in strojne opreme so v rokah nekaterih monopolov, ki pa niso evropski in eh, to se uporablja tudi v okviru naših ključnih IT sistemov in podatkovnih zbirk. S tem se bo verjetno več ukvarjala prihodnja komisija. Vi sicer lahko pustite določeno zapuščino na tem področju, ampak vprašanje je, kako te tehnološke vrzeli zapolniti. Še umetna inteligenca in etika. V tem odboru se mi zdi, se vsi zauzemamo za to, da bi ohranili svoj način življenja, svoj pogled na življenje, ampak alternativne strukture upravljanja in arhitekture, ki vladajo v okviru sveta na spletu, vse bolj vplivajo tudi na nas. Zanima me, kako bomo spremenili svoje pravile, zato da bi tudi svoje vrednote nekako ugradili v umetno inteligenco, da bomo umetno inteligenco lahko pozdravili tudi v svojih življenjih. Zdi se mi, da bomo morali v prihodnje upraviti kar nekaj dela. Hvala lepa, gospod Barli. Hvala. Sama bi omenila dezinformacijske kampanje, o tem smo nekaj že slišali. Strinjam se s tem, da škoda, ki smo ji bili priča, ni tako obsežna, kot smo se bali, da otekne biti. Nekaj vprašanj imam s tem v zvezi. Ali se vam zdi, da je Evropska unija, če se ozrete nazaj, do sedaj storila dovolj na tem področju? Ali se vam zdi, da smo bili pravzaprav nekako zavarovani in da smo praktično imeli srečo, da niso bile posledice še hujše? kar nekaj dezinformacij se je pojavljalo tudi pred volitvami. Kolegice in kolegi so tudi omenili, da bi Evropska unija potrebovala strožjo zakonodajo na tem področju. Hvala lepa, gospa Keller iz Renew. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu komisarju Julianu Kingu, da je danes z nami. Vi ste bili veleposlanik v Franciji. Sama se vas spomnim še od takrat in že takrat ste bili zelo aktivni, torej še preden ste postali komisar. Dve vprašanji. Kako gledate na zmanjšanje števila zaposlenih v Europolu v proračunu za leto 2020? Je to predvideno namreč za 25 odstotkov naj bi se zmanjšali kadrovski viri. IAS, e Europolov informacijski sistem pa se vsako leto vedno bolj pogosto uporablja, namreč zlasti, ko se iščejo nevarne osebe. Kako gledate na usklajevanje na evropski ravni, ko gre za spremljanje družin, ki prihajajo iz vojnih območij? Hvala. Hvala lepa, gospa Brickmond. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi komisarju Kingu. Omenili ste problem tujih borcev, še posebej pripravljenost Evropske komisije, pri tem se pridružujem kolegici. da bo podprla države, v katere se vračajo družinski člani, tudi otroci teh tujih borcev, ki so aktivni zlasti v Siriji. Gospod komisar, v teh vročih poletnih mesecih je to zelo kočljivo vprašanje. Po zimi je bilo veliko mrtvih, tudi poleti bo veliko mrtvih zaradi trenutnih vremenskih razmer, predvsem zaradi pomankanja dostopa do vode. Problem je tudi v teh centrih, kjer se zbirajo begunci, ženske, otroci in tudi drugi tam umirajo. Gre za zdravstveno izredno stanje, namreč boriti bi se morali proti radikalizmu in vsak dan, ki mine, predstavlja dodatno tveganje za to, da bodo otroci padli pod vpliv tistih, ki so zvesti islamski državi. Nujno je, da otroke in matere teh otrok čim hitreje vrnemo v evropske države, da bodo tu odsedeli svojo kazen oziroma da bodo tu bili vključeni v sodne procese, ki bodo pravični. Pomembno je, da tudi tem otrokom zagotovimo prihodnost, ta jim je trenutno odrečena. Sami ste rekli, da je vse v rokah držav članic, ampak takoj, ko pride do vračanja, smo aktivni vsi, ker se borimo proti radikalizaciji. Bili lahko tudi komisija, kako pomagala preko varnostnih zdravstvenih koridorjev, morda preko stalnega predstavništva Evropske unije v Siriji, da bi vsaj uskladili delovanje med državami članicami, ko gre za vračanje teh otrok tujih borcev. Hvala lepa, gospod Fest iz ID. Yes. Yes, Hvala lepa. King, sich... Hvala lepa, komisar King, da se letejate predvsem te informacije. Ustrezna obveščanost državljanov je temelj demokracije in to lahko vidimo tudi na dveh primerih. 24. maja je prišel do napada IS v Lyonu in kot smo lahko videli, se o tem ni poročalo, zaradi tega, ker Macron tega ni želel in zaradi tega ne poroča. Ne? In to je imelo neposredni vpliv tako na sestavo Evropskega parlamenta, kot tudi na možno tega odbora. Drugič, kot pravna ministrica Nemčije je Ursula von der Leyen, meni se sicer trdila, da obstaja desno teroristično omrežje znotraj nemške vojske, nič jim bilo dokazano, vsi preiskovalci so opustili preiskave, ker niso našli ter ni dokazov. Ali sploh niso odprti preiskav. Torej, najhujše dezinformacije pogosto prihajajo strani vlade. Torej, moje vprašanje, se lotevate tudi teh primerov in predvsem kakšno verodostojnost imate pravzaprav, ko delate pod, minist, pod predsednico komisije, ki je bila članica kabineta vlade Merklove in je prispevala precej k dezinformaciji nemškega naroda. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Salani iz Renew. Yes, Hvala lepa, gospod predsednik. Govorila bom švedsko. Hvala lepa, gospod komisar, za to poglobljeno in obsežno predstavitev. Ta je bila zelo koristna, sploh za nas, ki smo ravno kar vstopili oziroma se ukrcali na to ladjo. Ko gre za zagotavljanje varnosti državljanov, je seveda zelo pomembno, da jih zaščitimo tudi pred napadi. mislim, da bi morali upoštevati dejstvo, da smo danes izpostavljeni tako fizičnim napadom, kot tudi digitalnim napadom. Problem pa je v tem, da je direktiva z tega področja trenutno zašla v slepo ulico v svetu. Mislim, da bi morali storiti več na tem področju, da bi morali storiti več za varnost državljanov. Zanima me, če bi lahko prednostno obravnavali ta vprašanja, glede na to, da je zelo pomembno, da zagotovimo enakopravnost državljanov, tudi ko gre za zagotavljanje varnosti. Zato me zanima, kako boste poskrbeli za to, da bodo vsi državljani upoštevani, ko gre za zagotavljanje varnosti. Hvala lepa, gospod Papadakis. Minuta in pol. Kjer je Petrope? Ti imaš pa te do ότι πρόταση λέγεται μαζικά. Γκοσπούτ κομισάρ, δάνες στην κουβουρίλη ο Ζαντίβαχ και so pomembne za desetine milijonov ljudi. Rekli ste, da boste oblikovali ustrezen okvir, ki bo omogočal, da zaščitimo državljane in njihove interese. Ampak kdo bo preverjal, kaj se dogaja? v imenu varnosti, kako bomo spremljali naprimer to, kako se zbirajo in shranjujejo podatki o posameznikih, kako bomo preverjali naprimer tudi spremljanje oziroma vohunjenje telekomunikacijskih tokov. Vemo, da danes naprimer spremljajo tudi eh, to, kaj posamezniki počnejo na svojih računalnikih. Ampak zdi se mi, da so vsi ti ukrepi v nasprotju z interesi običajnih državljanov. Ljudi ne obravnavate pravično, ko gre za to vrstne ukrepe. In zanima me, kje se radikalizacija konča. Verjetno dobro veste, gospod komisar, da. Nekatere skupine v Evropski uniji financirajo tudi iz Amerike. Zato me zanima, kako nas boste zaščitili, komisar. Mislim, da je treba odpraviti te okove, čeprav so digitalni. Hvala, gospod Rangel. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi komisarju, da je danes z nami na sestanku odbora. Če smem, bi se dotaknil dveh pomembnih, vendar raznolikih vprašanj. Odpornost in varnost omrežja 5G. Nedavno ste rekli, da so države članice predstavile tudi nacionalne ocene. Lahko poveste kaj več s tem v zvezi. ZDA in nekaj držav članic je zanesljivost omrežja 5G postavil pod vprašaj. Obstaja predvsem nekaj pomislekov glede podjetja Huawei. Ampak tudi portugalsko podjetje, ki deluje na telekomunikacijskem področju, je sklenilo sporazum z kitajskim podjetjem za razporeditev omrežja 5G. Zanima me, če se je komisija kaj pogovarjala s tem v zvezi, kako bo po vašem mnenju to vrstno sodelovanje vplivalo na varnostna vprašanja in še informacijski sistemi. Sprejeli smo direktivo o PNR v zadnjem mandatu, kot verjetno veste. Ali prav razumem, da se trenutno izvaja pilotni projekt, v okviru katerega naj bi ta sistem razširili? Če to drži, bi nas prosim lahko o tem obvestili. Renew. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner King. Uh, I also Hvala lepa, gospod Krner iz skupine Rinju. Hvala lepa, tudi sam bi imel vprašanje v zvezi s PNR. Ali države članice res nameravajo PNR razširiti na vlake, avtobuse, ladje? Kako ocenjujete te načrte? Še posebej, če si pogledamo številke, ki jih je že omenila kolegica Intfeld. 99,7 odstotkov zadetkov v Nemčiji je lažnih zadetkov. Kako gledate na to vprašanje? In še kratko, drugo vprašanje. Morda ste videli grozljive podobe napadov na parado ponosa na Polskem. Kako lahko zaščitimo varnost vseh v Evropi in kako lahko branimo svoje evropske vrednote? Obviously, Hvala lepa. Presegli smo dodeljeni čas za to sejo, ampak naš odbor je zelo strasten in predan, ko gre za ta vprašanja. Tolmačem pa se zahvaljujemo, ker bodo z nami dodatnih 15 minut, nič več, nič manj. Tako da predlagam, da preostali govorci resnično ne govorite več, kot sem vam časa dodelil, tako da bo tudi komisar lahko odgovoril na vaše vprašanja. Zdaj pa zeleni. Gospod Brajer, pozdravljeni, sem nov poslanec v parlamentu, zato bom izpostavil tiste vprašanja, ki me najbolj mučijo. Obstajajo evropske politike za nadziranje posameznikov, zbirajo se podatki. Na Danskem je velik škandal zaradi obsodb, do katerih je prišlo na podlagi napačno hranjenih podatkov. Ali naj bi, po vašem mnenju, komisija še podaljšala to politiko hrambe? obsežnih podatkov ali bi morali uvesti kakšen moratori, namreč prihaja do množičnega spremljanja in nadzora. In še hramba podatkov bolj konkretno. Sodišče pravi, da je ta politika nesorazmerna. Zakaj komisija držav članic ne toži tistih držav, ki ne spoštujajo zahtev z področja hrambe podatkov, namreč nediskriminatorno še vedno hranijo podatke. In še teroristične vsebine, ali obstaja kakršnikoli dokazi, na podlagi katerih menite, da bi z brisanjem terorističnih vsebin zmanjšali teroristične napade, na podlagi katerih študij trdite. To, kar trdite. Hvala lepa, gospod Garot iz ID. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Ena od vaših ključnih misij je, da okrepite varnost in odziv na radikalizacijo, ter da se morate boriti tudi proti pro teroristični propagandi in sovražnemu govoru na spletu. Najprej glede radikalizacije. V zaporih radikalizacija močno cveti. Ne vem, ali Evropska unija kaj počne v tem kontekstu ali se izvajajo kakršnikoli ukrepi v zaporih. Potem, kar zadeva teroristično vsebino, pravite, da naj bi države članice poskrbele za to, da se odstrani oziroma izbriše teroristično vsebino na spletih. Države članice, vse države članice bi morali pozvati k temu, da bi objavljanje terorističnih vsebin morale obravnavati kot kaznivo dejanje. Komisija bi morala poskrbeti za to, da bi države članice kriminalizirali vsakršno teroristično vsebino. To je najboljši način, kako bi se lahko dejansko držali ukrepov z tega področja. Sovražni govor, vsi vemo, zakaj gre. Gre za spodbujanje k nasilju, k kaznivim dejanjem, tu ni nobenega problema, vendar obstajajo tudi drugi elementi pri sovražnem govoru. Prvi zakoni, tako rekoč, na področju sovražnega govora so bili sprejeti še v Sovjetski zvezi. No, saj ni treba, da je za sovražni govor označeno vsako odklonilno mnenje ali drugačno mnenje. Nekateri se namreč bojijo, da bi prišlo do tega in upam, da boste to nijanso upoštevali kot komisija. Hvala lepa. Gospod Huk, ste prosili za besedo? Izvolite. Komisar, dve zadevi. Najprej ekstremistične vsebine na platformah državnih omrežij. Ali gre tu zgolj za neposredno spodbujanje k nasilju ali tudi za posredno spodbujanje k nasilju? V Združenem kraljestvu so naprimer desničarski aktivisti objavljali zadeve, ki bi utegnile spodkopati pravično sojenje. Aktivist Tommy Robinson je zaprt že devet mesecev zaradi takšnega ravnanja in zagotovo to ni edini primer. Lahko morda obravnavate vi tudi to vrstno napačno ravnanje. In še eno vprašanje v zvezi z zelo resno grožnjo napadi z noži. Uh, V tem kontekstu umre vsako leto veliko več ljudi, kot jih umre v terorističnih napadih. 17,5 tisoč 14-letnikov v Združenem kraljestvu nosi takšno orožje vsak dan, torej nosijo nože. In v primerjavi z številom kaznivih dejanj, ki se v ZDA storijo streljnim orožjem, smo kar zadeva napade z nožem dokaj blizu. Namreč noži so na voljo v trgovinah, kupijo jih lahko enostavno s polic, tudi na spletu jih lahko kupijo, ampak pa avtomatskega, naprimer, orožja ne morem v svoji državi kupiti preko spleta, lahko pa, naprimer, lovski nož brez težav kupim. Ja, posledno, fin dank. Hvala, gospod Bojt. Hvala lepa, gospod kom, eh, komisar kibernetski kriminal je zelo dinamičen in zato se eh, kot skupina ID eh, zaprstavljamo kakršnem koli znižanju sredstev eh, za eh, organe pregona in različne vrste sodelovanja. In zato me zanima, kakšna priporočila boste podali svojemu nasledniku glede kibernetske eh, kriminalitete in pa katerih, pri katerih oblikah kazenskega pregona eh, ste, zelo, ste najbolj učinkoviti. Eh, gospa Sipr, še na kratko. Ja, samo zato, da bomo bolj učinkoviti, ne želim še enkrat dobiti seznama, ki ga je uh, gospod King omenjal, ko je govoril o, eh, o, eh, o preverjanju temeljnih pravic uh, Eh, iz leta 2016. Tam je bilo enostavno opisano, kako vsak zakonodajni akt obravnava temelje pravice. Ampak tisto, kar sem imela v mislih, je bolj poglobljeno poročilo, ki bi obravnavalo, eh, kakšen je učinek kombinacije različnih zakonov in pravil na področju temeljnih pravic. Komisija pripravi tako poročilo, eh, ga je pripravila, ampak trenutno do njega ne moremo dostopati. Tu gre torej za nekaj drugega. Upam, da bom izvedela tudi kaj o tem. No, hvala lepa. E, časa nam zmanjkuje in kljub dodatnim 15 minutam ne vem, če bomo uspeli slišati e, vse odgovore. Torej, od 16.45 naprej bo komisar govoril samo angliško, upam, da se strinjate. No, Uh, kar sem želel izpostaviti je, da smo slišali vrsta vprašanj o kibernetskem kriminalu in elektronskih dokazih in to bo zelo aktualno v prihodnjih mesecih, verjetno tudi letih. Kar pa zadeva kibernetski kriminal, uh, svet je dal komisiji mandat za pogajanja o pristopu k protokolu o konvenciji o kibernetskem kriminalu. In to se v določeni miri pokriva z vsem delom, ki smo ga na tem področju opravili tudi v Evropskem parlamentu. Kako boste torej eh, tu zagotovili, da bo spoštovan tudi mandat Evropskega parlamenta, ko gre za pogajanja o pristopu k tej konvenciji? Zdaj dobite seveda besedo. Vi, gospod komisar, morda lahko podate neko skrajšano različico eh, odgovorov na vsa vprašanja. Eh, vedno je težko, ker kadar povabimo komisarje, nimajo dovolj časa, da bi specifično odgovorili na vsa vprašanja, tako da morda se lahko zatečete tudi k dodatnim pisnim odgovorom, s katerimi boste eh, razčistili vse tisto, kar je bilo odprto. Hvala. Uh, Žal mi je, da ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja. Šlo je za zelo resna, utemeljena vprašanja. Tako da bom predvsem eh, se ozval na tiste vprašanja, ki so bila najpogosteje zastavljena in na nekatere horizontalne zadeve. Kar zdaj pa gospod Sipel, ne vem, da bi obstajalo kako sporočilo, ki ne bi bilo dostopno, eh, ampak bom preveril. Eh, če bi karkoli lahko izboljšali naš dialog z vami o tem, kakšni so učinki našega dela, zlasti kar zadeva področje temeljnih pravic, eh, si bom prizadeval, da bi to naredili. Vrsta vprašanj je, eh, se je navezovala na morebitno prihodno komisijo. In imamo seveda izvoljeno predsednico, ki bo pripravila svoje eh, politike in sam ne morem govoriti o tem, kakšna bo prihodnja komisija. Torej, ko govorim o prihodnjem delu, vam dajem svoje mnenje eh, na podlagi izkušenj, ki pa morda tudi niso najboljši eh, napovednik tega, kar se bo dogajalo. No, eh, bi pa specifično odgovoril na nekaj vprašanj, ki so najpomembnejša. Eh, Več moramo ukreniti v boju proti širjenju lažnih informacij. Tu gre za resno varnostno grožno naši družbi, eh, naši politični razpravi, našim političnim dogodkom, pa naj gre tu za volitve ali referendume, za način sobivanja v naših skupnostih, kajti veliko tovrstnih lažnih informacij eh, vsebuje eh, sporočila, ki ljudi delijo in ki eh, so nasprotju oziroma spodkopavajo način, kako sobivamo. Nekaj pomembnih ukrepov smo že sprejeli, nekaj sreče smo imeli, vsekakor pa to ni dovolj. Tako da tu gre za področje, kjer upam, da bo prihodnja komisija eh, Eh, nadaljevala z delom. Lahko nadgradijo nekaj od tega, kar smo že upravili, predvsem pa mislim, da je potrebno še naprej krepiti kodeks ravnanja za eh, platforme socialnih medijev. Sam osebno ne bi imel nič proti, če bi na tem področju sprejeli tudi regulativne ukrepe. Ne v smislu neke cenzure posameznih političnih vsebin, ne moremo mi biti sodnik pri tem, ali je nekaj dobro ali slabo, ampak potrebno bi bilo spostaviti določena temeljna pravila glede preglednosti, glede političnega eh, oglaševanja, glede dejavnosti botov, glede uporabe različnih računov eh, in tudi glede eh, uporabe neodvisnega nadzora za to, da bi eh, nadzorovali širjenje lažnih informacij. Torej, tu je še nekaj eh, dela in upam, da ga bomo upravili v prihodnje. Podobno velja tudi za kibernetski prostor na splošno. Mislim, da smo tu naredili nekaj dobrih uvodnih korakov, ampak še kar nekaj je potrebno postoriti, ko gre za kibernetsko varnost. Eh, tu je tudi zakonodajni akt, ki še ni bil sprejet, obravnava ga odbor Ekon, upam, da bo sprejet k malu in sicer gre za spostavitev mreže kompetenčnih centrov za kibernetsko varnost po Evropi, ki bodo uh, nekako vodila eh, potek eh, raziskav na tem področju in to je nekaj, kar nujno potrebujemo. Bolj moramo okrepiti mednarodno sodelovanje, vključno z uporabo relevantne mednarodne zakonodaje, tudi na področju umetne inteligence. In mislim, da bi Evropa morala biti drzna in prevzeti vodilno vlogo pri teh vprašanjih. Imamo evropski pristop, ki. Eh, ga moramo predstaviti in zagovarjati ni povsem enak kot ameriški pristop, je pa predvsem zelo drugačen od uh, kitajskega pristopa. Tako da je prav, da uh, zagovarjamo pristop, ki smo ga obrali. Zlasti, kar zadeva 5G, to je trenutno zelo aktualno vprašanje, moramo uh, proces zaključiti do konca leta obstajajo nacionalne ocene, ki eh, smo jih prednedavnim prejeli, eh, Eh, iz 27 od 28 članic, to bomo potem združili v vseevropsko oceno tvegan in ranljivosti eh, za varnost v mreži 5G in do konca leta bomo potem na podlagi tega podali tudi predloge za ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli na nacionalni ali kolektivni ravni. No, to je ločena zadeva. Eh, po drugi strani je namreč tu še vprašanje dostopa za policiste in eh, vprašanje težav pri dostopanju do podatkov. No, eh, tu ne gre samo za 5G, tu so tudi druge eh, tehnološke spremembe, naprimer uporaba inkripcije in zaradi tega je delo organov pregona včasih težje in tu moramo razpravljati o tem, kako olajšati. Eh, Pooblaščen dostop za organe pregona v kontekstu uh, njihovega dela, torej izvajanja preiskav, kako jim lahko pomagamo, da bodo lahko ukrepali v okviru svojih zakonitih pooblastil. Po drugi strani pa je seveda tu tudi vprašanje, kako zaščititi našo infrastrukturo 5G pred nepoblaščenim dostopom, pred dostopom v slabi veri, pa ne glede na to, ali gre za državne akterje ali eh, posamezne eh, kriminalce, ki poskušajo posegati v našo kriminalno infrastrukturo v našo eh, infrastrukturo. Eh, in to sta dve ločeni, ampak ne posem nepovezani vprašanji. Potem eh, desnica, skrajna desnica in eh, drugi. Eh, Eh, izzivi povezani naprimer z LGBTI ali z drugimi deli naših skupnosti. Eh, od leta 2017 eh, saj se na to osredotočamo. Sam sem se s tem res soočil, ko je prišlo do grozljive smrti Joe Coxa, ki je bil kolega. Nekaj podobnega se je ki je bila moja kolegica. Pred nedavnim se je nekaj podobnega zgodilo tudi v Nemčiji. Tudi tam so zabeležili žrtev desničarskega delovanja in gre za eh, zelo pomembno zadevo. Ali pa države članice eh, tu jemljajo dovolj resno, ne vem, upam, da. Eh, vsekakor pa obstaja, obst, obstoječa grožna džihadističnega es, nasilnega ekstremizma ni edina. Skrbijo nas tudi druge oblike ekstremizma, vključno z desničarskim. No, kot opomba pod črto eh, v eh, povezavi s tem, eh, kar zadeva eh, napade z nožem, gre seveda za eh, kaznivo dejanje, ki lahko vodi v tragedijo. Eh, in gre za izziv. Na evropski ravni si prizadevamo za omejitev dostopa do nevarnih kemikalij, do eh, streljnega orožja. In eh, moram reči, da gre za zelo zahtevna vprašanja, ampak če želite to umestiti na dnevni red in o tem razpravljati, razpravljajmo o tem. Kar zdaj v vprašanju v zvezi z Europolom, kar nekaj vas je to spraševalo. Ni Ne obstaja noben predlog za zmanjšanje proračuna Evropola, kolikor vem. Obstaja pa predlog za okrepitev uh, proračuna. Eh, poteka tudi še eh, razprava o tem, ali je povečanje dovolj visoko in ne dvomim, da se bomo o tem še pogovarjali. Europol ima vrsto pomembnih nalog, njihovo delo postaja vse bolj pomembno in sam sem si vedno prizadeval, da bi eh, Europol v kar največji meri podpiral in eh, s takim pristopom se bom lotil tudi kakršnih koli razprav o proračunu. No, Eh, poleg osnovnega proračuna Evropola moramo razmišljati tudi o tem, kako pomagati Evropolu, da bo lahko dostopal do drugih virov in financiranja. Obstaja vrsta potencijalnih virov, zlasti, ko gre za boj proti kibernetskim izzivom in tudi tu ima Evropol pomembno vlogo. Torej, tudi o tem moramo razpravljati. Eh, slišal sem že, da se to omenja v drugih odborih. Eh, gre torej za to, kako pomagati Evropolu